sestanek. Začenjamo, če ni ugovorov, je dnevni red sprejet. Sedaj pa nekaj informacij. Odločitve koordinatorjev iz 24. septembra so v vaših mapicah za ta sestanek, če ni ugovorov, so te odločitve koordinatorjev sprejete. Sedaj pa nekaj pomembnih informacij glede dnevnega reda na področju proračuna v prihodnih tednih. Člani so vabljeni, da bodo prihodnji teden 18. oktober 10. do 11. prisotni na medinstitucionalnem sestanku za plačila. Tam bo tudi komisar Oettinger, predstavnik avstrijskega predsedstva, na svetu bo tudi tam in Skupaj bodo zasedali z delegacijo na svetu. Komisija bo predstavila poročilo o napovedih plačil, kot tudi vse izdatke do leta 2024. To je zelo pomemben sestanek, glede na to, da moramo vse urediti, kajti tu imamo 224 milijard evrov. To je 1,5 milijard kratna vrednost našega proračuna. 18. oktober bomo imeli tudi proračunski trialog v omejeni zasedbi odboru. Potem bodo potekala pogajanja v parlamentu in tam bodo zagovarjali proračunske predloge sprememb v odboru čez dva tedna. Potem naj spomnim, plenarno zasedanje bo glasovalo o proračunu za prihodnje leto na prihodnjem zasedanju 24. oktobra po tem glasovanju bo steklo obdobje sprave. Nekateri člani odbora proračun bodo imenovani strani svojih političnih skupin in bodo stolovali v tem odboru za spravni postopek. Zato prosim te člane, naj si zabeležijo, da bo prvo zasedanje tega odbora potekalo 7. novembra v sredo ob 9. Drugo zasedanje tega odbora za spravni postopek naj bi zaključilo pogajanje, no, napravim, naj bi to ne bo gotovo. To, ta, to zasedanje bo potekalo v Bruslu v petek 16. novembra. S tem se bo zaključil tudi teden v Strasboru, torej 16. novembra. Upam, da bo to zaključno, ampak če do osmih eh, ne bomo videli, da vse poteka dobro, bom prekinil zasedanje in potem bomo nadaljevali 19. novembra v Bruslju. Tako, to so informacije iz moje strani za vas. Prejeli ste zapisnik iz sestanka, ki je potekal 19. augusta. S tem ste se seznanili, če ni ugovorov, je ta zapisnik sprejet. Naj vam rečem, da je je danes naše zasedanje posebno. Kolega Torvals je tu z nadomestnim članom. Mogoče lahko predstavite uh, tega. Kolegica, hvala. Imenujem se Ana Bertavara, sem stara 16 let, sem iz Finske in tu sem danes kot del akcijskega dneva za deklice. To je organizirano skupaj z organizacijo za pravice žensk na finskem, kajti danes je mednarodni dan deklic in v tem dnevu, ko deklice prevzamejo oblast, zasedamo skupaj z vsemi, ki sprejemajo politične odločitve, to ste tudi vi, zato sem danes tu in bom tu zasedala na mesto Nilsa. Tako da ja. Tako da je to naš poziv k bolj enakopravnemu svetu. Apel entendu, Anabel. Slišali smo ta poziv, Anabel, in mi vam ploskamo. Hvala lepa. Hvala, Ane, da je tu z mano. Verjetno Je to dobro za Evropski parlament in odbor za proračun? Verjetno bi bilo res dobro, če bi tu dekleta prevzela vajeti v svoje roke. Et... Ja, bomo poskrbeli za to. Sedaj pa predajam besedo Inese Vajdere, ki bo predstavila svoje poročilo. Kolegica Gardija Zabal, oprostite. Hvala za besedo, predsednica. Lotimo našega običajnega dela. Bi vam želela povedati, vse zelo dobro deluje v nedeljo. Ste pa imeli tudi rojstni dan in zato bi vam rada tudi čestitala za rojstni dan in želim vam res prijetno in zdravo leto. Voilà. Voilà Hvala. Ja, to se mi je res dotaknilo. Veliko zadovoljstvo mi je. Hvala. Hvala. Vaše sporočilo je za me dokaz prijateljstva in uh, res, uh, eh, res sem ganjen. Hvala. Ines, sevaj, da ste pripravljeni, prosim. Uh, Hvala lepa, predsedojoči, tudi jaz bi vam rada čestitala. Ostanite kot ste in vse bo dobro in lepo. Dobro. Dragi kolegi, moje poročilo o rambi sredstev Evropskega solidarnostnega sklada za pomoč Latviji, je pravzaprav poročilo o solidarnosti. To je eden izmed temeljnih kamnov Evropske unije. Kljub različnim težavam in krizam, Evropska unija še naprej pomaga članom, če imamo višjo silo. Verjetno se zavedate dejstva, da smo lani od avgusta do oktobra v Latviji imeli količino dežja brez precedensa. Potem smo videli tudi poplave. To je prizadelo celotno državo. Najbolj pa je prizadelo najlepšo regijo Latgale, ki je tudi najbolj zapuščena. Več kot 380 milijonov škode smo imeli. Za tako majhno državo, kot smo mi, ki ima dva milijona prebivalcev, je to hud udarec. Celotna škoda za dvakrat presega škodo, to je 145,7 milijonov evrov. Torej, mi za dvakrat presegamo ta prak, ko se nekaj prizna kot velika naravna nesreča zato smo upravičeni za pomoč iz Evropskega solidarnostnega sklada. Naj rišem učinke teh poplav iz leta 2017. Največji delež stroškov se nanaša na kanalizacijo in na infrastrukture povezane s tem. Ampak videli smo tudi znatno škodo o kmetijstvu, zato je prišlo do izgube posevkov in prišlo je tudi do velikih zamaškov v sistemih kanalizacije v kmetijstvu. Videli smo, da so bila polja poplavljena. Hidrološke instalacije so bile prizadete, tudi prometne infrastrukture, ceste večje in manjše, bolj lokalne. 184 cest je bilo poškodovanih in nekatere ceste so morale biti tudi zaprte. Augusta je vlada razglasila izredno stanje, ker se ni moglo delovati dovolj dobro. Kar nekaj šol in vladnih stav je bilo poplavljenih, so morale biti zaprte. Kakšne so bile moje osebne izkušnje? Jaz sem plavala tam, kjer je bilo nekoč polje. Skupaj z družino smo šli kar s čovnom preko polja. Lahko si predstavljate, kako huda je bila ta škoda. Zato je Evropska komisija ocenila, da moramo iz tega solidarnostnega sklada vzeti 17,7 milijonov evrov za Latvijo. Naj poudarim, da ne bo treba spreminjati proračuna za to. Ta sredstva bodo na voljo v letošnji vojnici. In kljub temu, da gre le za pet odstotkov celotnega zneska naše škode, ampak potrebujemo vseeno kar nekaj pohval. Vsi od leta 2002, odkar je bil oblikovan ta instrument, vsako leto pomaga državam članicam. Pogosto gre tu za tragične okoliščine, kaj ti narava ne spoštuje vseh omejitev, ki smo si jih zastavili. To so tudi najbolj vidni primeri, ko vidimo, kako Evropska unija res neposredno pomaga državam članicam. In tu je pomembno tudi delo nas, evropskih poslancev. In v takšnih primerjih kažemo, da res lahko pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Hvala. Solidarnost je skupno dobro. Hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa Pročevalci v senci. Karin Gloanek Mora, ki je z nami tu. Kolegica, če želite, dobite besedo. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz se pridružujem besedam gospe poročevalke. Sveda, solidarnost je ena izmed temeljnih vrednot naše Evropske unije. Jaz bom zelo pozorno spremljala to delo in se bom odzivala v skupini pri tem delu in pri tem mnenju. Hvala lepa. Si. Hvala lepa. Ne vidim nobenega drugega pročalca v senci v dvorani. Še kdo želi kaj dodati tu? Ne. Potem pa se lahko ustavimo tu. Gospa poročevalka je bila tako prepričljiva, da ni drugih pripomp. Naj rečem, da je rok za vložitev predlogov sprememb, ne, ni roka. Ja, je. To je 11. oktober do 12. Glasovanje odboru proračun bo potekalo 5. novembra. Prvo plenarno zasedanje novembra v Strasburu pa bo obravnavalo to temo. Dobro. Sedaj pa gremo naprej. Na umestno poročilo. Tu vidimo pomembno stališče parlamenta glede prihodnega večletnega finančnega okvira. Tu bo govor o vlastnih sredstvih. Uro in pol bomo razpravljali o tem. oročevalci iz ekonomskega in socialnega odbora bodo z nami, tu pa tudi člani iz odbora regi so tu. Eh, hvala, da ste z nami tu in pozdravljam vas. Najprej dobi besedo soporočevalka iščem Izabel Toma. Aha, tam le ste. Soporočevalci, Jan Olbricht, boste vi prvi spregovorili ali bo prva na vrsti Izabel Toma? Ja, z Janom eh, se bova minjala. Hvala, gospod predsednik. Odbor se je odločil, da bo delo v okviru postopka, ki je običajni postopek, gre za umestno poročilo o večletnem finančnem okviru. Potem smo videli resolucijo iz maja, junija. In odločili smo se, da bomo delali na podlagi odločitve odbora, kot je to predvidno v postopku, ampak na podlagi mandata pogajanj naj bi šli naprej. Od marca 2018 imamo drugačen mandat, kajti v mnenju na lasno pobudo iz marca je bilo predvideno, da gre za pogajalski mandat o večletnem finančnem okviru. Na ustrajem na tem, Gre za to idejo, da bi delali na podlagi poročila iz marca, istočasno naj bi poštevali tudi poročilo komisije. In zato smo sprejeli dve odločitvi. Najprej prva novost, oblikovali smo to poročilo v okviru soodločanja, to je prvič v parlamentu, da smo delali na tak način, spremenili smo predlog komisije, tako kot pri drugih poročilih. In druga novost, Odločili smo se, da bomo vključili vprašanja glede zneskov v razpredelnico skupaj s vsemi zneski iz programa. Zaradi izkušenj tistih, ki so se pogajali o sedanjem večletnem finančnem okviru. In pozdravljam saj enega člana. No, lepo je, da ste se pogajali o teh zneskih, ampak stvari niso tako neustavne, so zapletene. Torej, dve novosti imamo v tem poročilu. Najprej to, da imamo soodločanje tu in druga novost je ta, da imamo razpredelnico zneski za celoten program. Tu smo imeli posebno delovno metodo poleg teh dveh vidikov. Kot veste, odbor za proračun ni tisti, ki odloča o celotnem sektorju, ampak v programu smo videli dva pomembna vidika v tem pravzaprav poročilu iz marca. Najprej prvi vidik, ta je bil ta, da imamo rdeče linije, torej te fiksne točke, ki jih ne moremo spremeniti. In da imamo potem predloge komisije in da imamo razpredelnico. Potem smo glasovali Erasmusu o drugih vprašanjih, eh, da je treba podvojiti sredstva iz programa Kozme, potem tudi mladinsko pobudo, da je vse treba podvojiti in tako naprej. Potem smo se odločili, da bi ohranili kohezijo v kmetijstvu, ampak tam pa smo imeli jasne smernice, ni bilo moč vnažati sprememb, zato smo ključili številke, ki smo jih že imeli. To je bilo najlažje. Potem pa smo poročilo iz marca imeli tudi druge vidike. Recimo, imeli smo nov program eh, glede jamstev ali pa smo rekli, ja, ta in ta program mora biti vsaj, ne vem, vsaj na tej ravni, na kateri je bil preteklosti. Lahko je višji, ampak tega ne moramo izključiti, ko rečemo vsaj, ko uporabimo ta izraz, at least vsaj imamo potem vse tisto, kar smo imeli iz preteklosti in potem imamo mogoče še kaj več. No, še enkrat. Za vse, kar je bilo jasno in natančno poročilo iz marca, smo to le prenesli in pokazali številke. Vse, kar smo lahko pretolmačili in spremenili, pa smo to poslali nazaj v sektorski odbor. In na tak način smo sektorski odbor pozvali naj dela na podlagi poročila o večletnem finančnem okviru. Z Janom eh, smo organizirali nekaj sestankov, dva ali tri sem pozabila, torej za vse te poročevalce iz sektorskega odbora. In eh, prosila sva vse te člane naj prispevajo z prispevki, številkami, zneski, idejami, predn bomo sestavili ta program. Nekaterim je to uspelo, drugim ne. Ne vem, če bomo kaj videli tu, ampak eh, to je precej eh, skrivnostno zaenkrat. Ampak v politični skupini smo delali na tem, tudi v sektorskem odboru, ampak še vedno imamo nekaj prilagoditev, ki so povezane s temi sektorskimi odbori. Nismo še videli dokončnih predlogov, ampak vedeti morate, da se bomo dokončali konca prila, prilagajali in tudi predlogi sprememb bodo spremenjeni, razpredeljnica zneski prav tako, da bi res na najboljši možni čin povzeli zahteve in prag 1,3. To se ne sme spremeniti, istočasno pa bomo poštevali pogosto legitimne zahteve sektorskega odbora. Glede večletnega finančnega okvira, toliko predsednik, to je bila naša delovna metoda. Hvala, Izabel. Jan Olbricht. Uh, ja, hvala predsednik. Nekaj bi dodal k temu, kar je pravkar povedala Izabel Toma. Glede razpredelnic in številk, mislim, da je to zelo pomembno, da smo skušali porazdeliti vse te številke za vsak program, vsak politični ukrep. To ni bilo lahko delo, kajte imamo novo predlagano klasifikacijo komisije, ki se razlikuje od stare. Lahko podam primer. Recimo, ko mi v parlamentu glasujemo o ohranitvi kohezijske politike in kmetijstvu na isti ravni, se tu pojavi vprašanje, kaj to pravzaprav pomeni. Ali to pomeni, da imamo kohezijske sklade, RDF in socialni sklad, ali je to to, ali pa imamo tu v mislih novo poglavje, torej kohezijo in vrednote. Ali imamo v mislih e SF ali e SF. Tu imamo razlike med obojem. Torej, zato smo morali jasno reči, kaj je to, da nekaj ostane na isti ravni. Torej, gre za ista sredstva na isti ravni, gre za ista poglavja, gre za ista sredstva, poglavje se razlikujejo. Zato imamo ta posebni odbor ki mora sedaj porazdeliti vse te zneske in to ni lahka naloga. Kaj ti imamo različne pristope do različnih politik? Recimo lahko omenim primer kohezijskega sklada v nas primerjavi z RDF, potem imamo lahko Evropski socialni sklad, imamo tudi en instrument v AFET-u ali imamo vse sredstva v kmetijstvu. Torej, sedaj čakamo, na zadnji predlog posebnega odbora, ki bo porazdelil te številke. In to bo zelo pomembno stališče vsakega posebnega odbora. In potem drugo, umestno poročilo se ne nanaša le na razpredelnico. Razpredelnica bo v prilogi umestno poročilo, ampak umestno poročilo vsebuje celotni pregled večletnega finančnega okvira. Gre za strukturo, trajanje, pa tudi gre za strukturo samega večletnega finančnega okvira. Če bomo sprejeli novo predlagano strukturo, kot jo to predlaga komisija, bo to eno. Če pa tega ne bomo sprejeli, bodo stvari drugačne. Potem gre tu tudi za prožnost v novem večletnem finančnem okviru. Torej, to celotno vprašanje je precej širše, ne gre le za številke. mi v odboru za proračun kot poročevalci tu spremljamo ideje iz marca in maja in to je naša podlaga. Torej, razmišljamo o tem, kako, zakaj gre pri večletnem finančnem okviru lahko, da smo imeli 5 plus 5, zdaj pa imamo prvič 7. Torej, če je to politično stališče parlamenta v redu, ampak ko govorimo o strukturi, je za nas to spremljivo, da imamo novo strukturo. In potem imamo tudi zmanjšanje v programih. To, kar je vnesla komisija. Ampak mi skušamo biti tu zelo jasni pri umestnem pregledu, ker imamo izkušnje s tem iz preteklosti in želimo imeti dobro, močno revizijo tu. Prav tako v našem poročilu omenjamo dva vidika. Eden se nanaša na izdatke, drug pa je prepuščen tistim kolegom, ki so poročevalci za lasna sredstva. In ta del pri lasnih sredstvih sva z Izabel posila primeru, kolegi delajo v tem, pa gre tudi za vladavino prava. Vladavina prava je prav tako pomembna, to je ta pomembna nova ideja nove uredbe. Torej, nočemo vsega ponavljati v tej novi uredbi, ampak. Rekli smo si, če bo ta nova uredba sprejeta na svetu in če bo sprejeta postopko soodločanja s parlamentom, potem moramo tu imeti tiste vidike, da ne bomo kaznovali finančnih upravičencev. Kajti vladavina prava je tu pomembna in gre tudi za vse te vidike glede pravosodnega sistema, gre za delovanje pravne države, korupcije in tako naprej. Vse je pač odvisno od eh, vladnih politik končni upravičenci ne smejo biti žrtve vladnih odločitev. In to je to naše stališče. Tu imamo le eno poglavje, ki govori o tem. Torej, ne povzamem. Umestno poročilo bo naše politično stališče, stališče parlamenta glede prihodnih korakov večletnega finančnega okvira. Tu bomo imeli predloge glede strukture, prožnosti, večletnega finančnega okvira. Imeli pa bomo tudi vse te druge vidike, ki so novi. Izabel Toma je to omenjala, najprej imamo predloge sprememb besedilu, tudi če imamo le soglase in potem imamo še to razpredelnico in tam bomo imeli zelo jasne izjave parlamenta, kako parlament razume svoje stališče glede 1,3. Kako mi to razumemo, kako to lahko porazdelimo? In naj spomnim kolege na to, da ko bo odbor za proračun sprejel ta projekt in ko bo parlament glasoval o mestnem poročilu, potem bodo posebni odbori od tega trenutka naprej sprejemali in glasovali v svojih zakonodajnih besedilih. To pa bo vsebovalo številka iz umestnega poročila, tako da mislim, da je to zelo pomembno. In to je neko usporedno delo v teh odborih. Hvala. Hvala lepa obema soporočevalcema za njuno delo in eh, ker sta tako močno upleteno pripravo tega poročila. Hvala za vaš čas in trud to pri tem delu, za vse izmenjave s kolegi iz drugih odborov, za to, da bi lahko prvič predstavili predlog zneski, pri posamičnih programih. To je dobro za naše pogajalsko stališče. Če bi si seveda predstavljali, da bi dosegli zaželjene rezultate, da bi imeli mandat na svetu in da bi začeli pogajanja že na začetku prihodnjega leta, torej leta 2019. Ampak večletni finančni okvir je tu temeljna dimenzija. Ampak To je povsem povezano z novim sistemom vlastnih sredstev. In to mestno poročilo je pravzaprav inovacija, kajti štirje soporočevalci so se podpisali pod to poročilo, dva sta obravnavala večletni finančni okvir, dva pa nov sistem vlastnih sredstev. Sedaj dobita poročilo oba druga soporočevalca, Gerard Depre, Januš Levandovski, kdo bo spregovoril prvi? Januš, hvala. Ja, večkrat ste rekli, da imamo dva soprašovalca, pa glas je pa en. Mm, prispevki z naše strani k poročilu niso tako inovativni, gre za tista stališča, ki so bila že izglasovana. Kaj pa je bistveno, to ste že omenili in sicer točka 9. Točka 9 se nanaša na enotni sveže, na izdatke in prihodke. To je en sam svežen ne bo dogovora brez, in sedaj citiram to prvo točko, brez ustreznega napredka pri novem sistemu lastnih sredstev. Torej, tu imamo to pogojevanje parlamenta. Kaj še pomembno? To, da državljanom Evropske unije zagotovimo, da nov sistem lastnih sredstev ne bo povečal davčne obremenitve za njih. Pozdravljamo stališče in predlog komisije z novim sistemom lastnih sredstev, skladno s konsolidacijo enotnega trga, gre tudi za obdavčanje korporacij, to mora biti skladno zaščito okolja. Gre seveda za plastike in ETS. Osebno samo tega ne poznam toliko, kako je s sistemom ITS v sistemu lastnih sredstv, pa gre za predlog komisije tu in eh, mi bi potem tu predlagali naš seznam lastnih sredstev. Recimo pri tem, da bi imeli digitalni, progresivni vnos in potem, da bi še enkrat razmislili o davku na finančne transakcije, radi bi imeli še en vir dohodkov na strani prihodkov, potem pa bi seveda skupaj uh, z Žerarjem, Deprejem mm, lahko preučila kakšne konstruktivne predloge spremem. Če imate kakšne predloge, prosim. Hvala. Hvala lepa. Žerar Depre. Hvala, predsednik. Janoš Levandovski je povzel bistvo. Jaz bi pokomentiral izbor tega pristopa, ki se mi zdi previden. Mislim, da je to smiselno reči. Hvala drugima soporočevalcema, da sta predstavila povezavo med lastnimi sredstvi in večletnim finančnim okvirom. Tu gre za politični element in to je nerazdružljivo. Mislim, da je to bistveni vidik pri tej izjavi, po našem mnenju. Torej, Mi želimo imeti previden pristop zaradi dveh razlogov. Najprej, ko gre za identifikacijo in spremembe v sistemu lastnih sredstev, najprej zato, ker vemo, kaj slišimo v tej razpravi na svetu. Januš to dobro ve, imamo veliko različnih stališč med državami članicami. Nekatere je noče nič spremeniti v sedanjem sistemu, za te države naj bi imeli sistem lastnih sredstev, ki izhaja iz nacionalnih BDP-jev vsake države in potem imamo jasno financiranje. Imamo tiste države, ki se zauzemajo za to, zelo jasno. Druge države so veliko bolj odprtega duha, da bi imeli nov sistem lastnih sredstev v proračunu. Ampak ta razprava na svetu je zelo živahna. Vedeti moramo še nekaj. Ko gre za glasovanje o lastnih sredstvih, ima naš parlament manj pooblastil kot pri večletnem finančnem okviru. Kajti pri večletnem finančnem okviru moramo dati soglasje, pri lastnih sredstvih pa eh, ne prispevamo nič. Mi lahko podamo le mnenje. Lahko podamo mnenje. Ampak mi uradno ne moremo vplivati na odločitev, lahko se le pogovarjamo. In to lahko pošteva ali pa ne. Tako da smo se z Janušem strinjala, da bova vse previdno predstavila. Tako da bomo ostali močno povezani s stališčem komisije v tem predlogu in da bi predlagali neke nove smernice, ampak bolj diskretno, da bi se potem to lahko obravnavalo. Toliko uh, predsednik na te stopni, toliko z moje strani. Hvala lepa obema soporočevalcema glede novega sistema lasnih sredstev. No jasno je, da ta nov sistem ne pomeni, da bi povečali davčno obremenitev za evropske davčne zavezance. Sveda ne. To pomeni, da če imamo nova lasna sredstva, bomo s tem razbremenili davke na nacionalni ravni, bomo zmanjšali davke, ker bomo zmanjšali prispevke držav članic v evropski proračun. Tako, hvala štirim soporočevalcem za upravljeno delo že dve leti delate na tem. Tu vidimo lepa mnenja in eh, mislim, da bomo morali pogajanjih s svetom to upoštevati v prihodnosti. Sedaj pa predajam besedo poročevalcem v senci, koordinatorjem, kolega Fernandeš v imenu LSA. Hvala, gospod predsednik. Portugalski bom govoril. Yeah. Ja, Hvala za besedo. Dovolite mi, da se zahvalim vsem poročevalcem, soporočevalcem za vso delo, ki so ga vložili v ta prizadevanje. Moram povedati, da lahko sedaj z gotovostjo tudi povemo, da je parlament pripravljen, da smo opravili svoje delo in sedaj tudi upamo, da nam bo sledil sam svet. Želimo si, da svet tudi zaključi svoje delo, tako da bomo lahko se tudi opravili do konca tega leta. Svet ima tudi zelo jasen mandat. Za nas pa je nujno, da dosežemo dogovor v okviru tega zakonodajnega obdobja, pa ne samo, ker si to želijo številne politične skupine. To bo tudi koristilo vsem državljanom v Evropski uniji. Treba namreč povedati, da se soočamo z hudimi izzivi in zato potrebujemo večletni finančni okvir, ki bo odporen na vse te izzive in tako da bomo lahko tudi začeli z delom januarja 2021. Naš finančni okvir mora biti soliden, robusten. Tudi v tem zakonodajnem obdobju moramo sprijeti vse zakonodajne akte. Poleg tega pa je treba tudi določiti vse zneske za naslednje leto. Pomislimo samo, kaj bi se zgodilo z Erasmusom, če bi prekinili njegovo delovanje oziroma če bi zaustavili izplačila neposrednih plačil v kmetijstvu oziroma če bi zaustavili samo kohezijsko politiko ali pa če bi prekinili plačila našim podjetjem, to bi seveda prineslo ogromno pravne negotovosti. Zato se moramo potruditi in zato moramo pripraviti proračun še v tem zakonodajnem obdobju. Potrebujemo predvidljivost. Evropska unija jo potrebuje, državljani, naša podjetja, raziskovalci. Predvidljivost je predpogoj za uspešno Evropsko unijo potrebujemo jo za našo solidarnost, konkurenčnost, pa tudi zato, da bomo lahko odpravili probleme, s katerimi se sedaj soočamo. Solidarnost je treba uresničevati vsak dan za vse. Treba je tudi prevzeti odgovornost na tem področju. To pa velja za varnost, za migracije. Treba je najti vse evropske skupne rešitve in naši državljani to od nas tudi pričakujejo. Upam, da bo res svet izpolnil svoj mandat. Prihodnost Evropske unije je odvisna od naših prizadevanj gospodarska rast je odvisna od našega uspeha. Kot sem že prej dejal, državljani nam zaupajo, zaupajo v evropske institucije. Mi smo predlagali 1,3 odstotka BDP-ja, to je po mojem mnenju čisto razumen, smotrn predlog. Poleg tega pa je parlament v ta namen sprejel tudi zelo solidno metodologijo ne gre za pobožne želje, ampak moram res povedati, da smo o tem dolgo razmišljali in sedaj smo določili zneske, ki jih dejansko potrebujemo. Ti zneski so pragmatični, temelijo na zelo razumnih izračunih, 1,3 odstotka omogoča financiranje kmetijstva, kohezijske politike, raziskav, Erasmusa, plus vse to nam bo tudi omogočilo, da bomo bolje ukrepali na volj področju migracij, varnosti, obrambe. V svetu pa se igrajo s to številko, nekateri želijo samo 1,1 odstotek, drugi malo več, drugi malo manj. Njihove razprave so popolnoma absurdne. Glede samega financiranja, želel pojasniti še naslednje. Se tukaj ne govorimo o evropskih davkih, o tem bodo odločali tudi nacionalni parlamenti. Mi se pogovarjamo tukaj o tem, da bi povečali prilive, ne da bi zato kaznovali naše državljane. Nočemo še bolj obremenjevati naših davkoplačevalcev in v ta namen nam bodo služili tudi drugi prilivi, ki bodo prišli iz lastnih sredstev. Sedaj je na vrsti svet, mi smo že opravili svoje delo, govorili smo tudi o tem, da je treba odpraviti rabate. Hočemo imeti bolj pregleden proračun. celotni postopek pa mora biti tudi bolj jasen. In mislim, da tukaj v parlamentu govorimo z enotnim glasom. Naši cilji so zelo jasni, imamo pragmatičen proračun, ki smo ga oblevali za izzive, s katerimi se soočamo. In ja, želimo si tudi, da bo proračun pripravljen naslednjega februarja. Hvala, ja, mislim, da vas bo svet slišal, saj upam. Sedaj pa kolegica Gardi, zabavaj. Président notre Shadow, c'est Daniel Viotti. Donc. No. Monsieur Monk. Monsieur, c'est Monsieur Viotti Grazie, grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare. Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem štirim soporočevalcem. Ja, opravili so res izjemno delo in mislim, da tudi spoštujejo svoj mandat in res opravili zeno delo v zadnjih mesecih. Sam pa bi se želel omejiti na tisti del, za katerega sem odgovoren sam. Drugi bodo govorili tudi o večletnem finančnem okviru. Jaz pa nekaj o lastnih sredstvih in, in o samem financiranju proračuna. Moram povedati, da se tukaj strinjam z soporočevalci, ki so govorili o lastnih sredstvih. Res je, da smo se o tem pogovarjali že kar nekaj časa in iščemo rešitve, ampak dobro je, da smo previdni. Dobro je tudi, da je Januš povdaril, da moramo biti tukaj smotrni in previdni in razumni. Kaj ti? Želimo si imeti proračun, ki bo dejansko izpolnil vsa pričakovanja. In pri tem se je treba omejiti na določene ukrepe, ki jih svet verjetno ne bo sprejel, oziroma morda pa jih bo in potem jih lahko tudi skupaj potrdimo. Ampak seveda tukaj moramo sodelovati s svetom. Januš Levandovski to že prej omenil, pa tudi ostali so poročevalci. In pripričan sem, da to dobro razumejo tudi države članice. Mi nočemo še bolj obremeniti naših davkov plačevalcev. To je treba vsem sporočiti. Mi hočemo samo uporabiti lastne sredstva, tako da bi z njimi financirali tiste programe, ki služijo našim državljanom, ki so bili uspešni v zadnjih letih in za katere pričakujemo, da bodo uspešni tudi v prihodnosti. če hočemo povečati naš proračun, ne da bi pri tem seveda povečali davke za naše državljane, potrebujemo več lasnih sredstev, tako da bomo lahko financirali vse te programe. Države članice pa bodo lahko v ta namen mobilizirale še lasna nacionalna sredstva. Parlament je vedno zasledoval te cilje in mislim, da moramo iti po tej poti, iskati nova lastna sredstva. Vem, da smo mi tukaj bolj omejeni pri naših pristojnostih glede večletnega finančnega okvira in lastnih sredstev, ampak oba dejavnika sta med sabo zelo tesno povezana. Hvala. Merci, Hvala, kolega Vjoti. Vi ste se so bitte izrazili v imenu socialistov, sedaj pa IKR, kolega Kolmen. Dank, Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem soporočevalcem za njihovo delo. Res so bili marljivi in res so v to poročilo vložili ogromno dela in časa. Zdaj vem, da smo že sprejeli številne resolucije v ta namen, ampak danes bi želel še enkrat povedati, da je naša politična skupina veliko krat povedala, da je naše stališče malo drugačno od vašega glede oblikovanja učinkovitega proračuna Evropske unije. Mislim, da lahko gremo malo po drugačni poti, kljub temu, da smo že sprejeli številne rezolucije o proračunu in večletnem finančnem okviru. Ja, potrebujemo večji proračun. To pa tudi pomeni, da če sedaj govorimo, da se soočamo z novimi izzivi in da zato potrebujemo tudi nova finančna sredstva, moramo biti zato tudi pogumni, da bi recimo predvideli degresijo v kmetijstvu. Ne smemo imeti sedemletnega proračunskega obdobja in za vsako leto bi predvideli enake zneske, čez sedem let pa bomo stali pred novo dilemo, ne bomo mogli uvesti novih rezov. Ne, sedaj je čas, da tudi pri kmetijstvu nekaj storimo, da malo prerasporedimo sredstva. Enako velja tudi za kohezijsko politiko. Tudi pri kohezijski politiki smo lahko solidarni solidarni, ne potrebujemo pa kohezijske politike za tiste regije, ki so nadpovprečno razvite. Ne treba se omejiti na tiste regije, ki dejansko potrebujejo kohezijsko pomoč. In prav tu moramo biti dovolj pogumni in izbrati metodologijo, s katero bomo določili cilje, ki jih lahko potem tudi ustrezno izmerimo ne moremo nekaj samo opisati na papirju, pa to potem sploh ne bo veljalo za nikogar in zato sploh ne bomo namenili nobenih sredstev. Dobro, jaz sem se omejil na kohezijsko politiko in na kmetijstvo, ker pač v oba področja namenjamo ogromno finančnih sredstev. Glede lastnih sredstev imam popolnoma različne stališče, kakor pa stališča, ki sem jih slišal danes. Res me malo čudi. Uh, vedno ponavljamo to mantro, da sedaj uvajamo sistem lasnih sredstev za Evropsko unijo. Ampak kako bomo poskrbeli za to, da ta sistem ne bo še bolj obremenjeval naših državljanov? Ne smemo pozabiti na samo zgodovino v naših državah. Pomislimo samo na to, ali se je že daj zgodilo, da bi podobna prizadevanja dejansko razbremenila naše državljane. Ne, ne. Če bomo imeli lasna sredstva, bo to ločeno od davčne obremenitve v državah, članicah in to ne bo vplivalo na to, da bi državljani v posameznih državah, članicah plačevali manj davkov. Sploh ne če si želimo Evropsko unijo v duhu subsidijarnosti, potem Evropski uniji res ne smemo dajati nobenih pristojnosti na področju davkov. Dobro, če želite imeti eh, Združene države Evrope, potem smo na pravi poti z lastnimi sredstvi. Hvala, hvala, kolega Kolmer. Kolega Depri za Alde. Predsednik, takoj bom predal besedo kolegu Tervansu, ampak mogoče bi se za hip odzval na to, kar je pravkar povedal kolega Kolmen. Ko govorimo o novem sistemu lastnih sredstev, ne govorimo o tem v Evropski uniji. Davki so še vedno nacionalni davki, o tem odločajo ministri na svetu, o tem morajo glasovati nacionalni parlamenti, različne države članice in samo en del teh sredstev je potem na evropski ravni. Torej, eh, ne smemo tu govoriti o tem, kaj ti to ne drži. Ne gre za evropske davke, ne. Kolega Kolmer, da bo povsem jasno, gre za nacionalne davke, ampak med drugim je cilj lastnih sredstev ta, da bi omogočili zmanjšanje prispevkov iz držav članic, iz nacionalnih proračunov. To je realnost, to se že dogaja glede na situacijo iz preteklosti, je sedaj drugače. Del vlastnih sredstev izhaja iz nacionalnih verov. To gre potem iz eh, proračuna vseh držav članic, ampak se zmanjšujejo, prispevki držav se zmanjšujejo. Gospod Kolmer, zelo prijateljsko vam pravim, gre za to, da bi zmanjšali nacionalne prispevke in drugič nočemo evropskega davka. Ne gre za to, da bi prosili za to. Sedaj pa, kolega, prosim. Jaz mu bom predal besedo, prostite. Euh, ja, kaj to pomeni? Imamo nov sistem vlastnih sredstev. Gre za to, da države zbirajo carino. Ja, države članice. Nekatere ohranijo 20 odstotkov teh carin zase in to bi lahko revidirali, se mi zdi. Kaj ne? Ja kaj ti to gre v Amsterdam, eh, Rotterdam in v Antwerp, da razumete. Ja, v določenem trenutku je 20 odstotkov vendarle eh, velik znesek za carine, zlasti na nizozemskem Belgiji. Ampak dobro, če bi imeli nov sistem lastnih sredstev, bi to pomenilo, da bi šlo za davke, ki bi se pobrali, če bi torej nacionalna zakonodaja bila sprejeta, posledično bi to pobirale države, in dale na voljo Evropske unije. Ampak posledično bi s tem zmanjšali prispevek držav članic v evropski proračun in to bi omogočilo državam, gospod Kolmer, da bi zmanjšale druge davke v državah članicah. Torej, ne smemo pozabiti na to idejo, da bi ta nov sistem obremenil države članice, da bi s tem povečali davke za davčne zavezance Evropske unije. Gospod Torvalds. Thank you, Chair. Um, I'll... Hvala za besedo. Bom jaz, če sem začetku tudi govorila v imenu vašega poslanca, govorila pa bom seveda kot mlada Evropejka. Treba je povedati, da evropske politike tudi neposredno vplivajo na življenje deklic. To so moje uvodne besede, ki sem jih želela podeliti z vami dekleta upajo, da bo Evropska unija izpolnila obljube, ki nam jih je dala. Želimo si imeti proračuna, ki bo temeljil na enakosti med spoloma. Želimo si tudi, da se bi Evropska unija svojim proračunom borila proti diskriminaciji. Enakost med spoloma ni neka beseda, ki bi jo lahko kar tako eh, z lahkoto spregovarjali, ampak ima določeno vsebino in je pomembna za dobrobit vseh državljanov Evropske unije. Dekleta si želijo, da bi jim Evropska unija tudi prisluhnila. Smo mlade državljanke in želela bi si, da bi Evropska unija pripravila večletni finančni okvir, ki bi dejansko odražal vrednote, s katerimi bi morda tudi izpolnili svoje obljube, ki ste jih dali v številnih prelepih govorih, ki ste jih podelili z nami. No, sedaj pa bom dala besedo še vašemu poslancu Torvaldzu, ki bo tudi kaj povedal o večletnem finančnem okviru. Izvoli. Hvala. Ja, po teh razpravah Eh, o proračunu lahko povem, da je ime Rajner nekaj, kar se eh, veliko krat uporablja, to je znano ime, ampak dobro, to je neka finska skotba, s katero sem tako na hitro popestril to razpravo. Sedaj pa nekaj o samem večletnem finančnem okviru. Ja, sem soporočevalcem, bi se rad zahvalil za soupravljeno delo. Ja, čaka vas še kar nekaj dela, preden se bomo dejansko sedinili z svetom bom pa seveda tudi govoril pod tistom poročila, ki sem ga slišal včeraj. Se pravi, ko govorimo o umestnem poročilu za večletni finančni okvir, moramo razumeti, da bo ta umestni pregled povezan z podnebnimi spremembami. Včeraj ste tudi vredno prebrali določene številke o podnebju in podnebnih spremembah. Če z današnjimi odločitvami ne bomo pozitivno vplivali na podnebne spremembe, potem bomo zamudili zelo pomembno priložnost. Res čaka nas hud izziv in moramo sprejeti odločitve, ki bodo vplivala na naše življenje, pa tudi na življenja deklic v prihodnosti. Hvala, hvala. Odgovornost uh, moških nikoli ni bila tako pomembna kot danes, kajti vidimo, da včasih lahko zaradi naših odločitev onemogočimo dobro življenje na svetu. Sedaj pa kolega Sule Zeleni. Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad čisto na začetku zahvalil vsem soporočevalcem za vso opravljeno delo. Ja, obrali so zelo inovativen pristop s tem poročilom. Zlasti drug del je zelo inovativen, drug del, ki govori o zakonodajnih spremembah, potem pa imamo še tretji del o samih številkah. Ja, lahko pozdravim to poročilo. To poročilo odraža prejšnja stališča, ki jih je sprejel parlament v poročilu marca in tudi v resoluciji z maja. Ta osnutek poročila je tudi skladen z vsebino naših stališč do sedaj. Mi smo seveda lahko tudi uh, dosledni tukaj. Je pa res, da bi si želeli tudi določene izboljšave v samem poročilu. Želimo si določene spremembe. Vem, da bomo imeli še tudi nekaj razprav, tako da bomo lahko besedilo tudi izboljšali. Kaj je spomembno za našo politično skupino? Pri ciljih trajnostnega razvoja tukaj imamo izdatke za podnebje, za enakost med spolma. To so ključne prioritete za zelene. Sicer je to omenjeno v samem besedilu, ampak vseeno bi si želeli, da se tukaj poročilo malo izboljša, da ima večjo vsebinsko vrednost in da bolj povdari enakost med spoloma potem pa še nekaj o tem, kar je dejala komisija, da 25 odstotkov vseh sredstev Evropske unije prispeva k obladovanju podnebnih sprememb. To ni čisto tako, kakor smo mi predlagali v našem poročilu, kjer smo predlagali, da se 30 odstotkov uh, porabi čim prej in najkasneje do leta 2027. Ja, moramo se dogovoriti o tem, kako bomo oblikovali to formulacijo, ta kompromisni predlog, ki smo ga tudi dosegli v parlamentu. Naslednji večletni finančni okvir mora biti veliko bolj dovzeten do enakosti med spoloma, načelo enakosti med spoloma mora biti vključeno v številne politike, moramo biti fleksibilni in moramo tudi upoštevati morebitne možnosti za spremembo. Mestni pregled pa je seveda priložno za izboljšave. Morda pa lahko z umestnim pregledom sam večletni finančni okvir temeljito tudi popravimo in izboljšamo. Ja, želeli bi tudi povečati določene pragove, cilje v določenih programih. Sedaj bom samo omenil ISF, e komisija je predlagala določene številke, gre za neto zmanjšanje primerjavi z trenutnim programom, mi bi predlagali uh, majhno povečanje, pa res, da moramo pri tem tudi upoštevati dejstvo, da se pri tem upošteva zgornji vrh 1,3 odstotkov, kot je bilo že zapisano v poročilu marca. vprašajmo pa pri našem stališču, da se mora uredba o večletnem finančnem okviru sprijeti z kvalificirano večino v svetu. To je naše stališče, ki ga zagovarjamo. Ne moremo pa podpreti formulacije, ki bi pravila, da je večletni finančni okvir nekaj, kar se mora sprijeti pred volitvami. Lahko se tudi zgodi, da ste se bo okvir sprejel pred volitvami, ampak za nas je kakovo sebina bolj pomembna od hitrosti, od samega časovnega okvira. Glasovanje mora biti odvisno od kakovosti, od vsebine uredbe. Glede lasnih sredstev, pa še nekaj besed. treba je besedilo malo krepiti, moramo biti bolj odločni, zlasti kar zadeva digitalno vsebino in skupno konsolidirano davčno osnovo. Poleg tega pa moramo tudi. Pri našem stališču glede rebatov niti ne smemo podaljševati sistema, ki predstavlja anomalijo v našem proračunu. V ta namen bomo predložili tudi določene predloge sprememb. Bom pa seveda z veseljem sodeloval z vsemi soporočevalci in sporočevalcem. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa. Ne vidim poročevalca iz GUE, kolega Vali, EFDD. Hvala za besedo, hvala tudi vsem poročevalcem za njihovo delo. Sam pa lahko povem samo naslednje. Do določene mere se strinjam s tem, da so nekateri programi zelo pomembni, recimo vi govorite o boju proti revščini, da je treba seveda povečati sredstva za raziskave, treba tudi povečati sredstva za mlade, to je pomembno. Treba se tudi soočiti z novimi izzivi in ne moremo imeti nekega populističnega diskurza. Ja, v Italiji je ogromno ljudi utrpelo zaradi zaradi potresov in imamo tudi določene omejitve glede izplačila in glede nadomestila za utrpljeno škodo. Ja, tudi ti ljudje bi vam lahko kaj povedali, potem je treba počakati še na Brexit. Moramo biti previdni ne smemo predložiti nerealističnih predlogov. Seveda, če bomo našli sredstva za vse naše programe, bi bilo to izjemno in čudovito. Ampak lahko se zgodi, da bodo potem morale države članice povečati svoj prispevek v evropski proračun. To pa ni mogoče, saj v okviru trenutnega finančnega okvira gre samo za pobožne želje in težko bo vse te programe uresničiti. Zato predlagam večjo mero previdnosti in smotrnosti. Moramo tudi pomisliti, kaj lahko in kje lahko privrčujemo. Poleg tega je tudi prerasporeditev finančnih sredstev med programi smiselna. Zlasti, če se recimo določena sredstva dodeljujejo državam, ki dejansko niso upravičene na do naših sredstev. Recimo tukaj omenjam pro, eh, Turčijo. Lahko se pogledamo tudi ostale proračunske postavke. Ampak prerasporeditev sredstev je včasih boljša, kakor pa da avtomatsko povečamo naš proračun. Potem pa še različni rabati, različna znižanja. Ja, včasih je takšen pristop smiseln, ampak za to potrebujemo utemeljene razloge. Imamo pa toliko rabatov v trenutnem proračunu in mislim, da bi bilo vseeno bolje, da celotno zadevo ponovno proučimo. Pa tukaj ne govorim samo o britanskem rabatu, ki je seveda najbolj zelo glasen tudi v luči Brexit, ampak imamo tudi ostale države članice, ki uživajo te koristi. Ja, to bi bilo potrebno ponovno proučiti, ampak seveda to lahko storimo tudi kasneje. In upam, da nas bo tukaj vodil razum in da bomo predložili predloge, ki ne bodo populistični. Hvala. Skupine so sedaj podale mnenje v imenu koordinatorja in poročevalcev v senci, sedaj pa odpiram razpravo za vse. Druga, ki želijo besedo, prvi je kolega Manka. Dakujem, pan predseda. No. Hvala za besedo. Vem, da številne države članice ogromno prispevajo v sam evropski proračun, ker pa zato potrebujemo tudi pomembne naložbe Pri tem moram tudi povedati, da včasih naletimo tudi na nasprotovanje sveta, določene vlade so nam veliko krat nasprotovale. Treba je povedati, da mi nočemo oslabiti vloge sveta. Lastna sredstva uh, so zelo pomembna. No, moram povedati, da je svet o tem glasoval in potem so tudi soglasno potrdili celotno odločitev, z izjemo ene države članice. Morda to niti ne deluje, če vedno potrebujemo soglasje vseh držav članic. Včasih bi bilo res bolje, če bi lahko uporabili kvalificirano večino. Na zadnje sem tudi vprašal komisijo, zakaj se ni odločila za obdavčevit. Obdavčanje premoga, s tem bi lahko tudi financirali sedemletni proračun. Komisija pa mi je odvrnila, da je sicer to upoštevala, ampak samo upoštevala, kajti na koncu našega predloga ni upoštevala v oblikovanju novih lasnih sredstev. Evropski proračun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 hvala za besedo, predsednik. Imam eno vprašanje za vas. Omenili ste jamstva za mlade, tisti, ki so to prej omenili. Prosim vas, da mi še nekaj bolj podrobno pojasnite. Potem pa še vladavina prava, ja, to je velik mejnik v samem predlogu komisije. Dobro, če bomo to potrdili, ali bo to imelo tudi finančne posledice, ampak upam, da ne bo bomo mogli uveljavljati finančne posledice za upravičence. Seveda, treba je imeti določene posledice, ampak takšen predlog spremembe je res nerazumen. Ja, sej želimo nadaljevati z programi, ampak če v določeni državi članici vlada nered in se ne spoštuje vladavina prava, Recimo, omenim lahko tudi Mačarsko, kjer smo imeli tudi končnega upravičenca, ki je tudi ogoljufal evropski proračun, potem pa sploh ni šel pred sodišče na nacionalni ravni. Tudi to moramo še malo razmisliti. Žal pa mi je tudi, da nimamo več, da je vladavina je prava v evroobmočju. Kako bomo to pravzaprav sploh dosegli, če ne bomo imeli tega načela? Vsi govorimo o delovanju evroobmočja, vsi smo tudi odvisni od evroobmočja. Zato moramo poskrbeti tudi za to, da bo v evroobmočju vladala vladavina prava, kajti če je ne bo, potem se bo evroobmočje pa tudi Evropska unija porušila. To, kar je predlagala komisija, je sicer smiselno, sedaj pa se zastavlja vprašanja, do katere skrajnosti je treba upoštevati uveljavljanje načela vladavine prava v evroobmočju oziroma v Evropski uniji oziroma v evropravo solidarnost to je seveda dobro, ampak ostali predlogi pa so kar zaskrbljujoči. Hvala, kolegica Gresle. Naj spomnim, da imamo tudi skupni sestanek kont in pač jutri popovdne, prav zato, da bi obravnavali pravila glede spoštovanja pravil pravne države. Kolega Sarvama. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik tri zadeve želim omeniti. Najprej, kar zadeva prednostne naloge, no, še prej pa čestitam poročevalcem oziroma soporočevalcem za odlično opravljeno delo. Dobro, kaj želim povedati? Prednostne naloge. Vedno govorimo o teh zadevah. Varnost, migracije, raziskave, oblikovanje delovnih mest s pomočjo MSP-jev, ampak tudi kmetijstvo, kohezija in tudi številni drugi elementi. Če smo pošteni, tudi 1,3 odstotka ne bi ustrezalo, če bi to dobili. Niti s tem ne bi mogli izpolniti vseh ciljev. Povedati želim torej, da moramo biti jasni glede prednostnih nalog, ne glede na to, kakšne te prednostne naloge bodo. Ne bom jih še enkrat navajal v drugačnem vrstnem redu, ampak eh, če vprašamo državljane, je jasno, kakšne so prednostne naloge. Varnost, migracije in podnebje. Morda bi lahko to vzeli kot izhodišče. No, sam pa želim dodati še eno prednostno nalogo in sicer gre za CEF in za promet. To je tisti bogi pankrt, na katerega vedno pozabljamo in to zanemarjamo v politikah EU. Tukaj oblikujemo dodano vrednost s tem instrumentom. Jasno moramo torej vedeti, kakšne so prednostne naloge. Drugič, dodana vrednost. Vedeti je treba, da je to popolnoma druga razsežnost naše naloge. Ne gre za vsebino, ampak gre za to, da se posvečamo rezultatom. Še vedno nismo tam, kjer bi morali biti. In ne želim reči, da bi umestna poročila morala biti jasna. Ne, ampak to moramo imeti v mislih, ko govorimo o tej temi. Denar davkoplačevalcev mora služiti dobremu namenu. To moramo vedno upoštevati. Govorimo lahko o drugih temah, ampak to mora biti jasno. In tretjič, pravna država z gospod Gardija zabavim sva soporočevalca na to temo in to priložnost želim izkoristiti za to, da gospe Gresle sporočim, da je vaše vprašanje ključnega pomena. To je skoraj poskus reševanja nemogočega problema. Torej, zapiramo pipico, ampak končni prejemniki ne bi smeli trpeti. Kaj bomo torej storili? Mi pripravljamo poročilo o stanju mm, vladavine prava, ampak mislim, da moramo na koncu res poskrbeti za pomen. Pravna država mora nekaj pomeniti in to mora voditi tudi v sankcije, za države, ki ne spoštujejo vladavine prava. Tukaj v umestnem poročilu seveda ni potrebe, da bi se spuščali to, zato ker bomo o tem govorili ločeno. Hvala. Merci, Hvala, kolega Sarvama. Sedaj pa kolega Böge. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dvakrat sem imel to čast, da sem se lahko pogajajo o večletnem finančnem okviru v imenu parlamenta. No, vedno ni bilo tako lepo. Govorili smo o vsebinah in o nujnih potrebah za to, da lahko Evropska unija še naprej deluje. Po drugi strani pa smo seveda želeli upoštevati tudi želje državljanov v proračunu. Svet se hitro spreminja, veliko je problemov, veliko je izzivov, od globalizacije do nekaterih držav sosed in tako naprej. Tudi tukaj so potrebni odgovori v proračunu. No, so poročevalcema želim veliko sreče. Našla sta nekaj zanimivih pristopov glede izvajanja pogajanj. Jasno ponudbo imamo, jasne številke imamo, tega v preteklosti ni bilo in mislim, da je to pomemben korak naprej tudi v smislu verodostojnosti parlamenta v teh pogajanjih. Torej, res čestitke. Vendar, seveda drži tudi naslednje. Nekateri deli proračuna bi lahko bili upravljeni bolje, še posebej na, državah, čla, na ravni držav članic in ko govorimo o tem, katere vire potrebujemo v proračunu, je to vedno problematično. Mislim, da moramo res s prstom pokazati na bistvo problema, ne pa, da se po eni strani pritožujemo zato, ker obstaja nacionalna proračunska politika, po drugi strani pa države članice niso sposobne ustrezno črpati sredstev iz evropskega proračuna in niso sposobne tudi z njimi ustrezno upravljati. Nekatere države članice bi morale biti veliko boljše na tem področju. In seveda, če govorimo o teh sredstvih, še posebej v velikih skladih, torej razvoj podeželja in kohezija, je jasno, da brez teh sredstev številne države članice in tudi Šlesvi Holštajn, moja zvezdna država, spada. Uh, v to skupino, več kot 700 milijonov smo črpali iz skladov, pa še neposredna plačila v okviru kmetijske politike. Dobro, v našem zvezdnem sistemu za našo zvezdno vlado to predstavlja približno polovico javnih izdatkov. Ne gre za vprašanje klasičnih kohezijskih držav. Ne, to so regije, ki so v povprečju nad povprečnim BDP-jem v Evropski uniji. V delavnici v mojem volilnem okrožju sem o tem govoril pred kratkim, govorili smo o ESF, migracije, razvoj podeželja in tako naprej. Mislim, da gre za to, da spregovorimo o tem, kar je izpostavila komisija. Dobro, seveda imamo Brexit, ne vemo, kako bo videti končni rezultat. Ločitev je vedno draga, tako v zasebnem življenju kot v političnem življenju. Videli bomo, kaj bo, ko bomo videli račun. Kaj ti ne vemo, kaj se bo zgodilo z Brexitom, imeli bomo na koncu nek dogovor in če potem račun ne bo plačan, potem partner ni več verodostojen na mednarodni ravni in to je nekaj, kar morajo upoštevati tudi naši britanski partnerji. Ampak njihov oziroma naš pristop je, da potrebujemo več učinkovitosti. Da, in vedeti moramo, kakšne so naloge velikih skladov. Če želimo nadaljevati, potrebujemo okvir. In okvir sestavljajo jedrni elementi priporočil za posamezne države, zato da lahko izvajamo trajnostno gospodarstvo in da spodbujamo razvoj in zaposlovanje. Vendar, če bomo govorili o pravni državi, potem bomo, mislim, da morda vsi izgubili verodostojnost. In želim vam tudi obilo zabave v volilni kampanji, če se bomo v to spustili. Naprimer, pomislite na to, Eh, kako poteka primer pred, pred Evropskim sodiščem, ker so se portugalski sodniki pritožili, zato ker so jim skrčili plače. To naj bi vplivalo na njihovo neodvisnost. No, sodišče je dejalo, da so vsi javni uslužbenci utrpeli krčenje plač in to ne vpliva na njihovo neodvisnost. No, ampak. Uh, spremljevalni komentarji so zelo zanimivi. Jaz nisem pravnik, malce sem se spoznal s to temo, ampak nisem strokovnjak. Ampak videti je, mm, kam vse skupaj vodi. Mi želimo, da bi imeli neodvisne sodnike, neodvisna sodišča. To je listina Evropske unije, to pomeni, da je to tudi del skupnih pravil, in v nekaterih državah se o teh temah še vedno govori. Zato mislim, da ne moramo v okviru proračunske politike govoriti o tem. Mislim, da se moramo pri pravni državi in vladavini prava sklicevati na to, kar pravi sodišče. seveda lahko govorimo o vprašanju, ali je 1,1x ali 1,3 tista prava številka. Razprava z državami članicami bo zelo delikatna in mislim, da moramo upoštevati to, kar se je začelo že pred nekaj leti v tem odboru. Morda tega potem nismo dovolj dobro spremljali in razvijali naprej, ker države članice niso imele interesa za to. Vedno, ko oblikujemo novo agencijo, naprimer Evropsko agencijo za železnice, se zgodi naslednje. Na nacionalni ravni vse ostane tako, kot je bilo. Mi smo želeli oblikovati dodano vrednost, vendar ostajajo podvojene strukture. Države članice sklepajo odločitve o tem, da bi imeli nove agencije, na nacionalni ravni pa ne storijo nič. Mislim, da bi bilo dobro, da bi države članice, svet in parlament govorili o odpravljanju podvojenih struktur. Jasno mora biti, kaj je treba, kaj je treba obravnavati na evropski ravni in kaj bi bilo bolje pustiti na nacionalni ravni. Če bi kakšno agencijo razpustili, bi se raziskovalci lahko vrnili na univerze, na primer. Raziskave. Imeli smo javno predstavitev, kjer smo slišali, da bi lahko imeli trikrat toliko podpore za razvojne projekte odličnosti, če bi imeli sredstva za to. No, tri odstotke BDP-ja naj bi namenili raziskavam in razvoju, ampak številne države članice so daleč od tega. Morda je razlog za to tudi, da je v nacionalnih proračunih premalo denarja. Mi želimo pomagati, mi želimo pomagati državam članicam, zato da bi lahko še naprej izvajali raziskave in razvoj. Ne smemo krčiti, naprimer, kohezije zaradi migracije in tako naprej. Člen na 68 in 80 govorita o izrednih ukrepih v primerih masovnega priseljevanja, vendar v 80. členu govorimo o pošteni porazdelitvi bremen. Tako je to zapisano. Nekateri pač menijo, ne, ne, tako pa ne. Čeprav so pogodbo vsi ratificirali. Zato je prav, da upoštevamo pristop komisije, torej države članice, ki storijo več dobijo tudi več denarja, zato da ostanemo verodostojni tudi na tem področju. Ne smemo pa igrati igre eden proti drugemu, naprimer razvoj podeželja proti migracijam. Evropska unija ima zdaj skupno raziskovanje na ravni obrambe in varnosti. Ampak na državni ravni pa obstaja prava krpanka različnih sistemov. Dobro bi bilo, če bi zdaj končno lahko naredili korak naprej, da bi zmanjšali izdatke na javni ravni na tem področju. Mislim, da moramo nekaj storiti na tem področju, če želimo zagovarjati 1,3 odstotka. Mislim, da moramo to razliko premostiti, zato da bomo lahko ta predlog potem dejansko dali tudi na mizo. Hvala. Ah. Je n'arrivais pas à connecter mon. A, nisem mogel prižgati mikrofona, hvala kolegu, ker je spomnil na vse te vidike. Sedaj pa kolegica Gardija Zabal. Hvala za besedo. Tudi sama bi rada čestitala vsem soporočevalcem, res so opravili izvrstno delo. Moram tudi povedati, da so bolj konkretno opisali vse naše predloge. Ja, veliko krat smo se pogovarjali tako o velikih in majhnih politikah, ampak nikoli nismo jasno in konkretno opredelili, uh, zneske, ki bi jih potrebovali za te politike, ampak danes imamo zelo jasno stališče v povezavi z vsemi programi, poleg tega pa smo se tudi jasno opredelili do vseh predlogov Evropske komisije. To delo je zelo dobro, poleg tega imamo tudi dovolj fleksibilnosti, moram pa tudi povedati, da je metodologija dela soporočevalcev poskrbela za to, da je naše stališče dosledno in usklajeno. Poleg tega pa so se zelo resno lotili celotnega dela iz samega poročila. Je sedaj vidno, da je naše stališče resno, razumno in pragmatično, izvedljivo. Hočem povdariti, da je predlog izvedljiv. Soporočevalci so ubrali pristop od spodaj na vzgor. Pa tudi je res, da smo določili zgornji prak, kar je tudi zelo pomembno. Soporočevalci so tudi povdarili, da nove prioritete ne bomo mogli financirati z rezi tradicionalnih politik. Vse je izvedljivo, kajti sedaj smo. predstavili proračun, ki bo upošteval 1,3 odstotka. Nismo recimo predstavili vse prioritete in nismo predstavili več finančnih sredstev za vse prioritete. Kajti, če bi to storili, potem bi recimo morali povečati naš proračun za 3 oziroma 4 odstotke. Uh, glede podnebnih sprememb. Ja, težko je količinsko opredeliti zneske za boj proti podnebnim spremembam. Sem pa pripričana, da to, kar je v proračunu, ni dovolj raziskave. Ja. Tukaj potrebujemo več sredstev, potem pa tudi boj proti revščini. 1,3 odstotka je tukaj realističen prak. In res vesela sem, da smo pragmatični. Ko govorimo o finančnem okviru, no tudi naša politična skupina je veliko krat podarila, kako pomembno je spodbujati cilje trajnostnega razvoja, tudi tiste, ki jih je potrdila Evropska unija. Ti cilji nas morajo tudi usmerjati pri vseh programih, ki jih bomo financirali v okviru našega proračuna kot sem že prej dejala, imeli bomo nove prioritete in ne bomo rezali sredstev pri tradicionalnih politikah. In seveda naš predlog je, da tudi ukrepimo lasna sredstva. Glede lasnih sredstev, posebno želim povedati, da bi lahko izboljšali naš predlog. Poloma se strinjam z predlogi soporočevalcev, ampak vseeno mislim, da smo lahko še bolj konkretno, to smo tudi zapisali v poročilu marca. Naredili smo korak naprej, sedaj smo bliže konkretnim številkam in konkretnim predlogom, ampak vseeno pri lasnih sredstvah bi lahko še malo izboljšali celotni predlog. Ni pa pri tem potrebno spreminjati ničesar, kar smo že določili letos marca. Čaka nas še nekaj dela, ampak pripričana sem, da nam bo uspelo. In res sem tudi vesela, da smo dobili umestno poročilo z zelo konkretnimi predlogi. In v tem umestnem poročilu smo se tudi zelo jasno odzvali na to, kar je nam predlagala komisija. Sedaj pa je na vrsti svet. Merci, hvala, hvala, kolegica Gardija Zabalnih. Če več se ne oglaša, zato bom predal besedo poročevalcem iz ekonomskega in socialnega odbora, potem pa dobi besedo še poročevalec odbora regi. Ta dva odbora sta sestavila mnenje. Kolega Rit. Pet minut, bo to dovolj. Lahko predstavite vaše mnenje v petih minutah. V španščini bom govoril. Le. En primer lugar, agradecerle. Hvala za besedo, najlepša hvala, da ste me povabili na zasedanje vašega odbora. Tako lahko seveda predstavim naše mnenje, ki smo ga sprejeli na plenarnem zasedanju leto septembra. Rad bi se zahvalil tudi vsem soporočevalcem za to, da so tudi zelo tesno sodelovali z nami in so nam tudi pomagali pri oblikovanju našega mnenja. Ja, moram tudi povedati, da ste upravili izjemno delo, poročilo ima dodano vrednost, imate zelo konkretne številke, poleg tega pa moram tudi povedati, da je tudi skladno z našim mnenjem. Mi tukaj Seveda sodelujemo v štirih stebrih, delavci, delodajalci, pa tudi ostali deležniki. Upam, da vam bo tudi uspelo, da boste malo premaknili komisijo in tudi svet. To smo tudi zapisali v našem mnenju, tako da bo svet potem zagotovil zadostna sredstva za izvajanje potrebnih politik v času, ki je poln izzivov in kompleksnosti za Evropsko unijo. V našem mnenju govorimo o tistih dejavnikih, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju bolj ambicioznega proračuna ki naj predstavlja vsaj 1,3 odstotke povečanja v primerjavi z zadnjim proračunom. Tako bomo lahko tudi okrepili naložbe v naslednjih letih in morda se bomo lahko postavili po robu protekcionizmu, ki se sedaj širi po celotnem svetu in upam, da bomo lahko tudi zaustavili spodkopavanje kohezijske politike, ki smo ji tudi priča v Evropski uniji. Tu so politični dejavniki, ki so zelo pomembni in ki so tudi privedli do same politične krize, privedli so do porasta populizma, skrajno desničarskih gibanj in vse to tudi razjeda ne samo Evropsko unijo, ampak celotni svet. Zato se mora Evropska unija ustrezno odzvati, moramo oblikovati politike, s katerimi bomo okrepili samo Evropsko unijo, s katerimi bomo okrepili in izvedli reformo ekonomske in monetarne unije. Drugače se bomo znašli res v škripcih. Potem pa še nekaj konkretnih pripomb v zvezi z uh, samim poročilom. Omenili ste, da je treba nadaljevati z vsemi sredstvi na področju kohezijske politike in kmetice, da jih ne smemo zmanjševati in poleg tega moramo nadaljevati še z ostalimi poglavji, recimo naložbe, to ni omejeno samo na EFSI, ampak tudi na ostale poglavje v zvezi z naložbami v samem proračunu. Poleg tega hočemo imeti tudi več sredstev za Evropski steber za socialne pravice, kot tako, da bodo države članice lahko dejansko uresničile cilje iz Gutenberga novembra prejšnjega leta. Poleg tega tudi mislim, da je treba jasno opredeliti strategijo trajnostnega razvoja. In na takšen način bomo lahko tudi lažje dosegli cilje pariškega sporazuma in se bolje borili proti podnebnim spremembam. In v ta namen je tudi treba povečati proračun. Strinjam se tudi s tem, da če želimo imeti lasna sredstva, potrebujemo dobro metodologijo. Mario Monti je seveda upravil izjemno delo v okviru skupine na visoki ravni in treba je tudi upoštevati njihove predloge. Potem pa še to, kar je predlagala Evropska komisija. Ja, no, predlog res ni idealen. Omenja poenostavitev in fleksibilnost, sicer to lahko pozdravimo. Čisto na koncu pa uh, Moramo tudi pozdraviti vse prioritete Evropske komisije, ki so odražene v poglavjih. Najlepša hvala in še enkrat hvala, da ste me povabili na zasedanje vašega odbora. Merci. Hvala, hvala, gospod poročevalec. Kolega uh, Nikola Troboslovič, zbor Rigi. Thank you, chair. Podi... Hvala, gospod predsednik. Hvala za to, da ste dali tudi odboru, možnost tudi odboru regij, da se oglasi v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Naj vam podam nekaj komentarjev. Odbor regij priznava, da je Evropska komisija imela zahtevno nalogo pri pripravi tega predloga, še posebej zaradi Brexita predlog je dobra podlaga za nadaljne razprave, vendar pred sprejemom ga je treba občutno spremeniti. Strinjamo se s tem, da se je treba posvečati prednostnim nalogom in izzivom, ki jih omenja komisija, prav tako je treba zagotoviti več sredstev za ta namen, ampak ne za ceno kohezije in SKP, še posebej politike za razvoj podeželja. Podpiramo predlog, da bi črpanje sredstev iz proračuna povezali z načeli pravne države v državah članicah, vendar. Mislim, da morajo biti merila jasna in želimo si, da bi končne prejemnike zaščitili v primeru sankcij za posamezno državo članico. Prav tako smo proti rezom na področju kohezijske politike in mislim, da moramo poskrbeti za to, da končni uporabniki ne bodo trpeli zaradi rezov. Prav tako smo proti rezom na področju SKP, še posebej kar zadeva drugi stebr razvoja podeželja. Odbor regij in Evropski parlament sta že večkrat pozvala za več lastnih sredstev s tem bi rešili probleme glede financiranja novih nalog in zagotovili bi, da se ohranijo obstoječe ravni financiranja za kohezijsko politiko in politiko razvoja podeželja. To je tisto, kar bi lokalne oblasti lahko sprejele. Hvala. Merci, Hvala, gospod poročevalec. Hvala, ker je bilo to tako jasno, kratko in jedrnato. Dobro, preden bom dal besedo našim soporočevalcem, bi še enkrat rad ponovil, da vas res občudujem in vam čestitam. Preden bom dal besedo gospodu Švarcu, naj rečem, da imamo tu dokument in nam bo omogočil, da delamo v najboljših možnih pogojih v Evropskem parlamentu in da tako vodimo pogajanja s svetom. Upamo, da bodo pred koncem leta na svetu lahko opredelili pogajalski mandat za nas. Ustrajal bi na tem vidiku dodane evropske vrednosti. Kajti eh, globalizacija prinaša nove izzive na področju podnebja, obrambe, varnosti, digitalizacije, migracij. Tudi, ko gre za politiko vesolja in drugega, vse to je povezano s tem, kot je povedal kolega Bögel, imamo tudi agencije in seveda imamo tudi določene izdatke iz nacionalne ravni, ampak to ni dovolj učinkovito. To bo postalo učinkovito, če bi imeli evropski načrt. Mogoče je to vabilo, poziv vodijem vladin držav, da bi se lahko strinjali glede tega, kar bi lahko imenovali skupno evropsko dobro, kar bi lahko zagovarjali v imenu naše državljano, sveda z evropsko suverenostjo. Potrebujemo ta poziv kajti če vidimo, da izdatki nacionalni ravni niso učinkoviti, ker imamo svetovne vidike in izzive, potem si lahko predstavljamo, kako bo s tem prihodnih letih, da bi to iz nacionalne ravni prenašali na evropsko raven. In naš evropski proračun bi potem bil bolj dosleden. Ne, da bi povečali evropske javne izdatke in s tem bi lahko prinesli evropsko dodano vrednost. Tako, sedaj pa predajam besedo kolegu Švarcu. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej nekaj komentarjev komisije v zvezi z osnutkom umestnega poročila. Po našem mnenju je poročilo dobra osnova za pogajanja s svetom in tudi mi čestitamo poročevalcem seveda vaš skupni znesek je zelo ambiciozen, 1,3 odstotka BND, ampak tako je prav, to je tudi naloga parlamenta. Vi ste povečali verodostojnost poročila s tem, da ste na zelo podroben način opisali, kako bi ta, teh 1,3 odstotka BND pomenilo povečanja na posameznih področjih proračuna in mislim, da je to dobro za razpravo, ki poteka trenutno v svetu. Komisija pozdravlja tudi vaše komentarje v zvezi z horizontalnimi vprašanji. Ne bom se spuščal v vsa vprašanja, ampak nekaj vseeno želim izpostaviti, to je prožnost. Vaše poročilo temelji na predlogu komisije za prožnost, prostili ste za več prožnosti in seveda to razumemo. Ampak v svetu razprava nažalost gre v drugo smer. Nekatere skupine držav članic želijo združiti več instrumentov prožnosti. Po našem mnenju bi to lahko zelo omejilo prožnost, ki jo trenutno imamo na voljo in vemo, kaj je prožnost prinesla v trenutnem večletnem finančnem okviru. Naprimer, na izzive na področju migracij smo se lahko odzvali zaradi te prožnosti, ki smo jo izpogajali. Nažalost, obstaja možnost, da bi tukaj naredili korak nazaj, zato mislim, da morate tudi vi v svojih interakcijah s svetom biti posebej pozorni na to. Lastna sredstva. Hvala za vaše jasno sporočilo v zvezi s tem. Hvala tudi za to, da ste omenili povezavo med lastnimi sredstvi in večletnim finančnim okvirom. Tudi svet se zahteva tega pogojevanja, kakor je povedal gospod Levandovski. Komisar Oettinger je sicer to že večkrat omenil, ampak zabeležili smo si tudi druge kandidate za lastna sredstva, naprimer digitalni davek, davek na finančne transakcije in tako naprej. In komisija je seveda pripravljena to preučiti, ko bodo razprave v zvezi s tema dvema davkoma bolj zrele. Hvala lepa za podporo na področju mehanizma vladavine prava gospa Gresla je to omenila. Člen 4.2 osnutka uredbe, ki jo predlagamo, dejansko zaščiti končne prejemnike. Strinjamo se z vami in to je tema, ki je že obravnavana v uredbi. Ampak eh, mi bi vas povabili k razmisleku o tem, ali želite to res imenovati mehanizem sankcij. Seveda, želimo si, da bi ustrezno finančno upravljanje bil cilj in to je jasno. Jasno je, da je treba tako upravljati z javnimi financami. Zato tukaj mehanizem sankcij ne bi bil najboljša rešitev. To je nekaj bolj. Nekaj preveč strogega za nekaj, kar bi moralo biti samoumevno pri upravljanju proračuna. Zdaj pa še nekaj besed o procesu. V Koreperju bo ta teden potekala razprava v zvezi s horizontalnimi vprašanji, tudi v zvezi s prožnostjo in v zvezi z poglavje 1, 3, 5 in 7. Naslednji teden bomo imeli svet za splošne zadeve, razprava bo potekala med kosilom, prav tako bomo kasneje obvestili parlament o rezultatu razprav in povem vam lahko, da na tehnični ravni zadeve tečejo hitro, dve tehnični srečani na teden imamo, hitro obravnavamo ta vprašanja, vaše poročilo bo zelo koristno novembra, ko ga boste sprejeli, svet in komisija bosta tako izvedela več o vaših stališčih. Hvala torej, da ste povabili komisijo in veselimo se že nadaljnih razprav v zvezi z vašim poročilom. Hvala. Merci, Schwarz, merci. Hvala, kolega Švarc, hvala, ker ste povdarili ambicije parlamenta. Mogoče komisija nima istih eh, ambicij, ampak glede pravne države, ja. Pravne podlage so takšne, kot so, ampak politično gledano se moramo zavedati dejstva, da da imamo davčne zavezance iz eh, neto držav, ki prispevajo in mogoče bi tisti, ki prejemajo sredstva iz Evropske unije, menili, da Evropska listna tu ni spoštovana. In kako bo s tem na naslednjih volitvah? Imamo pravne vidike, ampak zavedati se moramo dejstva, da gre pri Evropi tudi za konstrukcijo na volitvah, podlagi skupnih vrednot, svobode in pravne države. Kolega Bilge, ja, predsednik, danes smo obravnavali predloge, ki niso le ambiciozni, ampak so tudi logični. Tako. In mislim, da mora komisija govoriti o tem, da so to logični predlogi, ne ambiciozni. To je pravi izraz. Dobro, slišali smo vabilo komisiji, naj uporablja pravo terminologijo, naj ne spoštuje oziroma ne posluša tisti držav, ki tega ne želijo. Torej, kaj želimo imeti, se moramo vprašati. Ali želimo biti močna Evropa ali ne? Ali želimo pozabiti na našo strateško avtonomijo, suverenost, če ne moramo tega ponuditi evropskim državljanom? Kako bomo potem pripravili našo prihodnost? Kako bomo ščitili državljane v Evropi? Dobro. Kolegica Toma ali kolega Olbricht? Hvala, predsednik. Najprej bi se zahvalila odboru Rigi in ekonomskemu socialnemu odboru, ne samo za ta poročila, ampak za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli skupaj. Hvala lepa. In eh, res je, imamo zelo močne stične točke, veliko je konvergenc preden bom dala besedo kolegu Janu Olbrihtu, najprej prvi sklep. Toliko sem želela govoriti o metodi, da sem pozabila na politični vidik in sedaj bom omenila politiko. In eh, žal mi je, ker so nekateri kolegi, ki so zastavili vprašanja, zapustili dvorano. Glede ciljev nismo vsega omenjali, ampak jasno pa je, da smo povzeli to, kar je bilo predvideno marca, to smo celo presegli, imamo soodločanje, 30 odstotni cilj, potem smo tu povzeli cilje glede trajnostnega razvoja, horizontalno, konkretno smo govorili o tem. V poročilu o soodločanju smo predvideli tudi predlog spremembe. In pri umestnem revidiranju bi to bilo obvezno tako da bi se izognili te razprave o revidiranju, ali je to obvezno ali ne. No, tokrat je to obvezno. In prosimo komisijo, naj se pripravi, pripravite za gospe in gospodje, tako da bi imeli eh, referenčen dokument, ki ne bo abstrakten, ampak bo to dejansko dokument, ki bo upošteval vse te cilje trajnostnega razvoja enakost moških in žensk, to smo slišali, mlada eh, deklica tu je to omenjala eh, in je zastopala kolego Torvalca. Torej, gre za enakost med moškimi in ženskami, prožnost, slišim argumente komisije o tem, ampak treba je najti pravo ravnovesje med prožnostjo in predvidljivostjo, Potem imamo tudi politične cilje, kaj ti lahko bi imeli povsem prožen proračun. In kaj bi bil potem cilj tu, da ne bi več imeli političnih ciljev, prioritet. Ampak mogoče pa bi se lahko pri tem prožnem proračunu prilagajali času in prioriteta. Torej, treba je najti umestno pot med prožnostjo in predvidljivostjo pri političnih ciljih. No, potem pa še naprej bom skušala prepričevati kolego Kolmela, do konca mandata vas bom prepričevala, zato da bi vas prepričala, da boste razumeli argumente. In tokrat sem si rekla, zato da bi mi pomagali. Tu imam poročilo Bonan Strata, ne vem, mogoče vas to lahko zanima. To mnenje je zelo jasno. Tu piše, da se moramo izogniti rezom, celo proti rezom je pri kohezijski politiki, je proti močnim kritikam rezal pri kmetijski politiki, zlasti v drugem stavru. Torej, občutek imam, da ko berem to poročilo, da je to skoraj da poročilo o večletnem finančnem okviru. Torej, če to ni enostavno, moramo priti do teh rezultatov. Potem, glede programa in sredstev zlasti pri tem, kar smo slišali. Prostite. Mi boste obrazložili potem. Glede programa, glede sredstev, naj spomnim kolegico Gresla, da mi nismo sestavili teh novih programov v tem odboru, kot sem rekla, imamo metodo, ampak odzvali se bomo na prispevke sektorskega odbora, gre za jamstva za mlade otroke, ampak treba pa je imeti dobre temelje v tem novem programu. To se mi zdi jasno. Odkud to izhaja? Iz dejstva, da že vse od izvajanja vrčevalne politike v Evropi vidimo katastrofalno povečanje revščine med mladimi, In otroci, to je postal pojav, ki se razširja v državah in to je treba ustaviti. Gre za revščino mm, med mladimi in vem, da imamo pilotne projekte, ki jih eh, vodi odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in morate se vsega, poučiti o vsebini teh pilotnih projektov. Potem imamo mehanizme sopovezovanja. Kolega Sarva ima, mislim, da je spraševal o tem. Torej, mi smo predvideli povečanje za 6,5 milijard evrov. No, seveda, imamo majhno vojnico, ampak vendarle je to korak naprej. In za konec še nekaj o pozitivnih vidikih, najprej glede tega, kar pravi kolega Fernandez o svetu. Kot smo slišali in kot je povedal kolega Fernandez, kot so rekli drugi, cilj parlamenta je, da opravi svoje delo v najboljših pogojih, da prevzame svojo odgovornost. Politično, tu gre za politično odgovornost, ki tirja, da imamo proračun ki je pomemben za politike, ki obstajajo in da ni več te hinavščine, da bi rekli, da nečesa ne bomo financirali ali da bomo rezali vse. Pri vseh teh finančnih okvirih je treba upoštevati tudi politiko raziskav. Mi smo prilagodili proračun prioritetam, ki smo jih videli. Potem, še nekaj. Strinjam se s kolegom, ki je rekel, da je naše stališče razumno. Je razumno in resno. Kaj pa ni resno? Oprostite, komisija, ampak eh, omenjali ste 1,8. In da bi s tem eh, upoštevali vse prioritete, ampak opravite, da je 1,3. Zelo ambiciozen cilj in tako naprej. Ampak Videli smo, kaj se je dogajalo v 90-ih letih. Imeli smo 1,27. V 90-ih letih nismo imeli krize pri naložbah. Potem smo videli krizo iz leta 2008. Nismo bili v isti situaciji, ko je šlo za varnostno vprašanje, ko je šlo za obrambo. Nismo imeli takšno stopnjo brezposobnosti, zlasti med mladimi, nismo imeli toliko rušne med otroki. Torej, na kratko, nismo bili v isti situaciji, ko gre za podneve. Nenehno imamo uh, so to opozorila. Eh, biti moramo resni. Torej, nismo imeli toliko izzivov in imamo 1,27 BNP, torej 20 let pozneje imamo 1,8. Ali to resno? Ali to resen pristop? Ne, to ni resen pristop. 1,8 ni resen predlog. Kar je resno, je predlog parlamenta, saj upam, da bomo to imeli sredi novembra, ko bo plenarno zasedanje glasovalo o tem, tu se bom ustavila, kaj ti. Te to sem prej omenila, ampak kaj me je vendarle presenetilo? Ko sem se pogovarjala na dvostranski ravni s predstavniki držav, sem imela občutek, da države, ne vem, in gledam to poročilo ponovno, ampak imamo Češko, imamo Romunski parlament, imamo Portugalski parlament in druge. In ko berem ta stališča nacionalnih skupščin v vseh evropskih državah, imam res občutek, da tu velja neka drugačna logika. In ko se pogovarjamo s svetom nasploh, pa se zdi, kot da nihče noče narediti prvega koraka in reči: Ja, jaz podpiram parlament. In da bi imeli neko bratstvo. Zdi se, kot da imamo neko bratstvo na svetu in eh, vsi se ščitijo in tu vidimo popolno paralizacijo. Torej, mislim, da moramo tu vse eh, resno zagovarjati, zagovarjati moramo naša stališča, pokazati moramo, da so resna in jasna in še naprej moramo državam reči, ja, to je smiselno. Pred nekaj dnevi sem to rekla tudi nekemu predstavniku, tudi nizozemski sem rekla, ja, povejte to parlamentu, povejte to parlamentu, na svetu eh, povejte, da ste za parlament. Torej, treba se znebiti te stare scheme, ki je povsem zastarela, da imamo neko skupno stališče na svetu in da imamo drzne nove politike in mislim, da bi potem lahko, ne vem, sicer lahko sanjamo o tem, ampak mogoče bi lahko pred koncem mandata imeli ambiciozen, resen, kredibilen predlog, ki bo res uh, vreden ravni evropskih institucij. Hvala. Ja, tu gre tudi za vprašanje upravljanja. Gre za uh, orkester. Imamo dobre glasbenike, ki pa ne znajo igrati skupaj. Ne vem. Kolega Olbricht. <clears throat> Da. Zdaj teče razprava o pristojnostih EU to trdimo že od začetka. Države članice določajo skupno politiko, vedeti pa moramo, koliko bo to stalo. Ko govorimo o 1,3, to pomeni, da kot parlament opredeljujemo skupne projekte in menimo, da je strošek na koncu 1,3. In to je zdrava pamet. Presenečeni smo bili, da so nekatere države članice zahtevale 1,0, mi 1,3, komisija pa ni nekje vmes komisija 1,08. Strateško mislim, da to ni preprosto stališče. Bodimo razumni, mislim, da je to zelo pomembno. Ko govorimo o detajlih, je seveda treba vedeti, da poslušamo, kolegice in kolege. Jordi Sole je dejal, da je njim pomembna tudi kakovost. Seveda, to je pomembno vsem. Ne gre za to, da bi se slepo držali časovnice, samo zaradi časovnice same. Ne. Vsi si želimo dobrega, dober proračun. Ampak eh, komisij, svet ga ne bo poslal nam, če vedo, da ga ne bomo potrdili. Morda pa si želijo zanititi katastrofo, ampak glede na to, da nas čakajo volitve, mislim, da se to ne bo zgodilo. Zdaj potrebujemo dobro kakovost, zdaj je čas za to. Potrebujemo torej ustrezen pristop. Zanimivo je tudi, da nekateri kolegice in kolegi, tudi iz EFDD-ja, govorijo o tem, da bi morali nekateri rabati ostati. Kateri rabati? Nizozemski rabati, nemški rabati, kateri rabati? Potrebujemo nove rabate. To spet spreminja razpravo in mislim, da to kaže, da v parlamentu razprava ne bo preprosta, zato ker obstajajo različni pristopi. Bliže, ko smo volitvam, več bo razlik in dva elementa. Pravna država, seveda Inge Gresla ima prav, nismo naivni, ampak vprašanje je, kdo mora čutiti posledice. So to vlade, ki bodo potem morale projekte plačati iz nacionalnih proračunov ali pa bodo to končni potrošniki oziroma končni uporabniki, MSP-ji in državljani. In potem bodo začutili, da gre nekaj narobe. Kot politiki pravimo, da ne smemo pretiravati, kajti če bodo trpeli MSP-ji, univerze in raziskovalni centri, bo proti evropskih protestov še več. Vsi bodo besni. Jasno moramo povedati, kdo krši zakon, kdo ne upravlja svoje naloge. To so vlade in tudi vlade bi morale biti odgovorne. Ne odgovorne do EU, ampak odgovorne do svojih državljanov in MSP-jev. To, kar je povedal gospod Servama, Mislim, da je zelo zanimivo, kar ste omenili. Instrument za povezovanje Evrope. Mislim, da je to zelo dober instrument. Ne sicer cilj sam po sebi, ampak v redu, to je zanimivo. CEF ne bo vsega nadomestil. Ampak eh, CEF je zanimiva za misel, zato da bi spodbujali čezmejne povezave in tako naprej. S tem se strinjam. Vendar trenutno teče razprava med Tran in regiji v zvezi s tem, da bi prenesli sredstva iz kohezijskih skladov v CEF. Nismo naivni. Če vzamemo denar iz kohezijskih skladov in damo denar v CEF in potem ostane tri leta v nacionalnih ovojnicah, je to drugače, kot če bi to vzeli iz kohezije in potem takoj sprostili javna naročila. Nekatere države članice bi bile zainteresirane za to, ker so pripravljene, drugi tega ne bodo storili, zato bi to države izkoristile. Denar bi vzeli iz ene države in dali v drugo državo. Ne bom povedal, katera država se boli, zakaj, ampak sami dobro veste, za katere države gre. Nekatere države članice samo čakajo, da bomo denar vzeli iz kohezijskih skladov in ga dali na odprto, kjer bodo potem ta denar pač vzele same zase. In na koncu še politično vprašanje za gospoda Krmela. Poznam vaše razmišljanje, vem, da se strinjava glede diagnoze, ne pa glede tega, kar je treba storiti. Zanima me, ali se bi vaša celotna skupina strinjala za zmanjšanje kohezije in kmetijstva. Ko ste predstavili vaše mnenje, me zanima, ali predstavljate svoje mnenje ali stališče skupine EKR. Sam zastopam mnenje večine EKR. No, tudi v EPP imamo različna mnenja, to ni nič posebnega, ampak mislim, da ste vi radikalni. Zato je politično zato zelo pomembna tema. Hvala. Je zdaj, evidentno. Dobro, sedaj pa se bom posvetil Levandovskemu. Vi ste soporočevalec za vlastne sredstva. Troje. 16. oktober po kosilu bomo vedeli več o tem, kakšno je stališče držav članic, ali bodo dobile skupno stališče ali ne. Upam, da bodo v bolj spravnem načinu delovanja. Zdaj pa lastna sredstva. Naš predlog je, da se spoštuje fiskalna soverenost držav članic. To mora biti soglasna odločitev in to morajo tudi potrditi nacionalni parlamenti. Če govorimo o lastnih sredstvih, ne gre za različne oblike obdavčevanja ali različne deleže davkov, ki bodo končali v evropskem proračunu. Ne, gre za to, da bi iskali nove vire in tudi prispevek BND bi moral ostati, zato ker to zelo stabilizira proračun. Vlastni viri so nepredvidljivi, BND pa je predvidljiv del prihodkov v proračun EU. Pogojevanje v zvezi z stroški in izdatki bi moralo biti zastavljeno previdno, zato da na koncu ne bomo končali v pasti, če bo prišlo do kakšnega slabega scenarija. In tretja točka, pravna država. To bi moralo dopolnjevati obstoječo makroekonomsko pogojevanje zaenkrat imamo tudi ne preveč učinkovit postopek v okviru sedmega člena in eh, ne smemo dopustiti, da bi kaznovali državljane, ne pa vlade, ki kršijo pravila. Zdaj moramo razviti novo metodologijo, da bomo rešili končne prejemnike, ampak odločiti se moramo o naslednjem, ko bodo vlade morale plačevati sredstva, ki jih ne bomo plačevali mi, ne bodo plačevali iz lastnih žepov, ampak bo to denar davkoplačevalcev. Zato moramo poskrbeti, da bodo državljani vedeli, da ne bodo kaznovani za grehe svojih vlad. Hvala. Ja, ne. Pri demokraciji gre za soverenost ljudi. Vlade nastanejo, ker ljudje glasujejo za določene predstavnike. Ampak kljub temu gre tu za državljansko odgovornost. Državljani so tisti, ki sankcionirajo vlade. Ja, prosim, zelo na kratko, res. Prosim, kolega Sarvama. Um, Hvala. Konec koncev mislim, da ne moremo stotstotno ločevati ljudi od vlad. To je to. Hvala, ker ste tako jasno predstavili moje misli. Gospod Depre, zelo na kratko, predsednik glede lastnih sredstev. Se zahvaljujem vsem kolegom, ki so podprli naše predloge. Potem sem si zabeležil še nekaj. Nekateri včasih eh, radi predlagajo spremembe, to bomo seveda pozorno preučili in skušali bomo najti pravo ravnovesje med tem, kar je odločnost v parlamentu, ampak po drugi strani imamo tudi previdnost v pogajanjih, da ne bomo ustvarili blokade že vnaprej. Treba bo najti ravnovesje. In tu gre za občutljive mehanike. Glede preostalega, predsednik pa bom tu govoril bolj kot poročevalec iz skupine, kot pa kot poročevalec pri lasnih sredstvih. Naj rečem, da sem popolnoma odločen in strinjam se s tem, da kar so rekli pročlavci in številni kolegi, ampak ta razprava se je šele začela. Sem v tisti skupini, ki pravi, da je treba delati naprej. Mogoče se ne strinjam sami, ampak javno mnenje je pomembno. Danes bomo sprejeli politične odločitve, ampak to je tudi politični boj, kajti treba poprepričati ljudi. V moji skupini imamo poslance, ki pravijo ja, Brexit, Do Brexita je prišlo, imamo državo, ki je več ni tu. Ma, ne, bomo zmanjšali izdatke. Nekateri pa menijo, da so stvari enostavne, drugi pravijo, ne, počakajte. Vi pa ste ja, ena banda tradicionalistov in pravite, da se svet ne spreminja in še naprej boste še tako, kot ste delali v preteklosti. Ne vidite svetovne konkurence denar dajte le kmetijstvu, treba bo uporabiti sredstva, da se soočimo s podnebnimi spremembami, da podpremo energetsko tranzicijo. Torej, vse to obstaja. No, želim reči, da smo mi sprejeli to odločitev, jaz bom to zagovarjal, odgovoren sem za to, ampak nekateri v skupini so drugačnega mnenja in to bo živahna razprava. Ampak to je pozitivno tu demokraciji. Sveda pa je demokratična razprava včasih tudi bolj splošna, bolj problematična, ampak za javno mnenje je to pomembno. Tako. To so zelo pomembne energične besede. Če se lahko vrnemo na dogovor brez večjih težav tu med nami, bo to pomembno. To je bilo preverjeno v vsaki skupini in skupine niso vedno poenotene, ampak ko bo šlo za srečanje s svetom, bomo potrebovali argumente. Vsekakor bodo morali naši argumenti naslavljati evropske državljane, kajti to je edini način, da bi vplivali na vlade. Javno mnenje je to. Torej pazimo na to, da bodo na... naši argumenti razumljivi za vse državljane. To je bila dobra razprava. Hvala vsem, sem poročevalcem, hvala ekonomskemu socialnemu odboru, hvala odboru regi. Konec zasedanja, nadaljujemo ob pol treh. To bo zasedanje za zaprtimi vrati in mogoče nam bo to omogočilo, da bomo umaknili pridržek, ki smo ga imeli za časa glasovanja. Moral bi vam reči tudi to, tako gre za večletni finančni okvir. Imamo predloge sprememb o mestnem poročilu, to morate vložiti do 18.15. oktober. Glasovanje odboru za vročanje bo potekalo 5. novembra in prvo plenarno zasedanje novembra bo obravnavalo to poročilo v Strasboru. Konec zasedanja, se vidimo popolne. Hvala.